Uh, Dobar dan vsem, pozdravljeni na tej parlamentarni konferenciji na visoki ravni, ko gre za koherentno politiko za razvoj in migracije. To je skupna pobuda organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj Evropske komisije in Evropskega parlamenta. Naj tudi rečem, da imamo med nami danes tudi predstavnike skupne parlamentarne skupščine EU in država KP. Naši kolegi iz država KP so toplo dobrodošli na tej konferenci. Tema, ki nas je danes prinesla skupaj, je zelo pomembna dan danes. Vsi se zavedamo tega. Vsi vemo, da so migracijski tokovi v zadnjih desetletjih bili precejšnji. To bo stoletje ljudi, ki se selijo in vemo, da je priseljencev kar tri odstotkov celotne svetovne populacije. Migranti lahko predstavljajo eno največjih držav na svetu. Skoraj podvojila podvojil se je delež priseljencev. V nekaterih državah se je celo povečala za 9 do 10 odstotkov. V Španiji pri nas priseljenci predstavljajo kar 20 odstotkov vsega prebivalstva. Mobilnost je del današnjega sveta in zato migracijske politike in odločanje v zvezi z migracijami v Evropski uniji in v državah članicah OECD-a imajo velik vpliv na gospodarski in socialni razvoj. Vsi to vemo. Zato želi ta konferenca izboljšati in povečati raven ozaveščenosti o tem, da potrebujemo boljšo koherenco med politikami priseljevanja in razvoja. Dejstvo je, da smo tukaj samo parlamentarci iz držav Evropske unije in parlamentarci iz držav AKP. Namen tega je, da pristopimo k temu vprašanju z obeh strani. Govorili bomo o dveh pomembnih globalnih vprašanjih, ki smo jih razdelili na dve, dva sklopa. Prvi bo govoril o migracijah in vplivu na razvoj, drugi pa bo se osredotočil na migracije in trge dela in kako lahko združimo potrebe trga dela in upravljamo migracije tako, da bodo vsi pridobili iz, od tega, tako države izvora kot države, v katere se ljudje preseljujejo. Z veseljem pozdravljam gospoda Hansa Gerta Pötteringa, predsednika Evropskega parlamenta, gospod Margot Wallström, podpredsednica Evropske komisije, oba sta dobra prijatelja. Gospa Wallström je zadolžena za medinstitucionalne odnose in komunikacijo. Pozdravljam pa tudi gospoda Marija Amana, namestnika generalnega sekretarja pri OECD-ju, ki bo uradno odprl to konferenco takoj po nekaterih informacijah, ki vam jih bom še dal. Komisar Luis Mišel, ki je bil predviden, da bo eden od uvodnih govornikov na naši konferenci, se žal ni mogel udeležiti te konference, ker ima gripo. Tudi komisari včasih zbolijo, želim mu hitro okrevanje. Zato pa lahko pozdravimo v naši sredi podpredsednico Evropske komisije gospod Valstrom. Ampak preden dam besedo uvodnim govornikom, dovolite, da vam povem nekaj praktičnih informacij. Najprej glede tolmačenja. Zelo pomembno vprašanje v Evropskem parlamentu je to. Tolmačenje imamo na voljo za 20 jezikov, nimamo pa tolmačenja za latviščino, irščino in malteščino ampak mislim, da bo 20 dovolj za to, da se bomo lahko razumeli med seboj. Na začetku vsake točke bodo pomočniki razdelili obrazac za prijavo, za to, da lahko govorijo. In besedo bom dal samo tistim, ki bodo podali prijavo v določenem času. Dve minuti bosta na voljo za vsako intervencijo. Mislimo, da bo to dovolj. Od pol enih do dveh bomo imeli odmor za kosilo. Med kosilom bodo OECD, Evropska komisija in Evropski parlament gostili kosilo in vabljeni ste vsi udeleženci. To bo tukaj v preddverju te dvorane. Vse se tudi snema na video, na voljo pa bo tudi na spletni strani Evropskega parlamenta v live section kot live web stream, torej oddajanje v živo. Pazite torej, kaj boste rekli, kaj ti snemamo se. In vse to se bo hranilo za večno. Zdaj pa predajam besedo uvodnim govornikom in z veseljem. Predajam besedo predsedniku gospodu Hansu Kertu Petregu. Izvolite. Hvala lepa. Veliko veselje mi je, da sem na sestanku, kjer je predsedujoči Zaborel. Tega sem bil namreč navajen, ko je bil še predsednik Evropskega parlamenta, jaz pa sem bil predsedujoči skupine EPP. Tako da res še enkrat, z veseljem sem tukaj. Zdaj pa bom nadaljeval v svojem rodnem jeziku, v nemščini. Gospa komisarka, spoštovana gospa Balstrom, namestnik generalnega sekretarja organizacije OECD, Mario Amano, drage kolegice in kolegi iz nacionalnih parlamentov in iz Evropskega parlamenta, ekscelence, spoštovane gospe in gospodje in dragi gostje. Zelo sem vesel, da vas lahko pozdravim na tej izredno pomembni parlamentarni konferenci v Evropskem parlamentu. Današnja konferenca ima za cilj, da bi razvili politiko migracije in razvoja, ki bi omogočila vsem industrijskim državam in pa državam v razvoju, boljši razvoj in vsi moramo okrepiti ozaveščenost o pomembnosti teh politik. Zelo sem vesel, da vas lahko pozdravim tudi predstavnike iz nacionalnih parlamentov. Kot predsednik Evropskega parlamenta bi rad povdaril pomen tesnega sodelovanja med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti. Sodelovati moramo v vprašanje globalnega pomena in pomen tega bi rad povdaril. Evropski parlament se izredno prizadeva za sodelovanje z nacionalnimi parlamenti v Evropski uniji. Jozef Porel je nekdanji predsednik Evropskega parlamenta, tudi on se je že prizadeval za to in sam poskušam s tem nadaljevati. Pred nekaj dnevi sem bil na Finskem in Tam sem poskušal poglobiti to sodelovanje s svojimi finskimi kolegi. Kot poslanci imamo posebno odgovornost za ljudi v naših državah in tudi za zaupanje in konstruktivno sodelovanje. Vsi si prizadevamo za mirno prihodnost. Naša odgovornost je, da skupaj delujemo in da prispevamo k temu, da ustvarimo sinergije med migracijami in razvojem. Poleg tega igramo odločilno vlogo pri obvladovanju izzivov, migracije za razvoj. Poslanci lahko vplivajo na nacionalne vlade na različne načine. Poleg tega lahko analizirajo dejavnosti Evropskega parlamenta, vlad in OECD-ja, lahko zagotovimo, da je ta politika koherentna in da vlade izpolnjujejo svoje naloge. Spoštovane gospe in gospodje, pomembno je, da vlade izpolnjujejo svoje naloge, kajti številne stvari se sprejmejo na mednarodnih eh, konferencah, potem pa se ti sklepi ne izvajajo in poslanci morajo opominjati svoje vlade, kakšne obveznosti imajo. Poslanci lahko pozovajo vlade, da te sprejemajo stališča in da vlade na mednarodnih forumih govorijo z enim glasom. Poslanci lahko okrepijo ozaveščenost in vplivajo na voljivke in voljivce. Pomembno je, da imajo poslanci dostop do analiz glede vpliva politik na področju migracij torej, eh, lahko vplivajo na to, torej politike, ki jih sprejemajo, imajo vpliv na države izvora. Vsi vemo, da so migracije eden najpomembnejših izzivov današnjega sveta in gospod Borel je na to že opozoril. Številni ljudje na svetu se preseljujejo iz različnih razlogov zaradi ekstremne revščine, zaradi tega, ker so v sponu fundamentalizmi razno raznih narav in zaradi tega, ker bežijo pred konflikti in vojnami. In zato priseljevanje obvladuje dnevne rede naših politik. Priseljevanje moramo obvladovati in usmerjati in to je izredno pomembno eh, povezano z razvojno politiko. Priseljevanje vpliva na razvoj in razvoj vpliva na priseljevanje. Vsi se zavedamo negativnih posledic priseljevanja. To, da danes bi radi opozorili tudi na pozitivni vpliv priseljevanja na razvoj. Če te tokove pravilno usmerjamo, lahko znižamo revščino in okrepimo razvoj držav v razvoju, odkudar priseljenci prihajajo. Priseljenci lahko nakazujajo domov denar, poleg tega se strokovnjaki oziroma delavci, ki so si pridobili strokovne izkušnje v tujini, vračajo domov in na ta način obogatijo države izvora. Tako lahko tudi okrepimo sodelovanje na najrazličnejših področjih med državami izvora in državami dela. Priseljevanje pa ima lahko tudi negativne posledice za države izvora. Če, na primer, se delavci ne vračajo domov in to pomeni, da se države izvora ne morejo okrepiti oziroma obogatiti za novim znanjem. Velika slabost eh, držav izvora je v tem, da možgani uhajajo iz teh držav. Pripravil sem se na to srečanje in pogledal sem si, določene statistike. 55 odstotkov nigerijskih delavcev, 59 odstotkov zambijskih in 40 odstotkov državljanov Kameruna, Zimbabve, Namibije, Tanzanije in Južne Afrike delajo kot visoko kvalificirana delovna sila zunaj svojih domačih držav. Nekatere karibske države so izgubile 70 odstotkov svojih eh, visokokvalificiranih eh, delavcev. Najizrazitejše je to, čutno, je to občutiti na področju zdravstva. Delavci oziroma zdravstveni delavci iz Gane, na primer, zapuščajo svojo državo in delajo v Združenih državah Amerike, Kanade in drugoč in doma ostane samo 10 odstotkov zambijskih zdravstvenih delavcev po ocenah Združenih narodov bo Afrika v naslednjih desetletjih izgubila še nadaljne milijone delavcev v um, zdravstvu oziroma jih bo morala usposabljati. Ta odhod znanja ima katastrofalne posledice za socialni in gospodarski razvoj v teh državah in zlasti obremenjuje možnost držav v razvoju, da bi dosegle razvojne cilje tisočletja na področju izobraževanja in zdravstva. Spoštovane gospe in gospodje, naš velik izziv je ta, da zagotovimo, da migracije prispevajo k razvoju v državah EU in državah OECD, ampak tudi v državah izvora. In industrijske države imajo potrebo po kvalificiranih delavcih, ampak to potrebo je potrebno uskladiti s potrebami po razvoju v državah izvora. Koristi morajo biti za obe skupini držav. Države članice Evropske unije in države članice OECD morajo bolje koordinirati svojo razvojno politiko in politiko priseljevanja. In v tem smislu je Evropska unija podpi, oziroma uvedla konsens o razvojni politiki leta 2005. Zavezali smo se k ko koherentni politiki v interesu razvoja. Zauzemali se bomo za sledeče. Evropske cilji razvojnega sodelovanja na vseh področjih politike, ki se nanašajo na države v razvoju, moramo združiti in te evropske politike morajo spodbujati razvoj v teh državah. Migracija je ena od dvanajstih političnih področji, kjer je politična koherentnost v razvoju, v interesu razvoja takšna, da jo je potrebno razviti. Predpogoj je, da nacionalno razvojno in migracijsko politiko usklajujemo. Potrebno je sodelovanje med državami izvora in priseljevanja in nacionalne migracijske politike morajo biti usklajene za mednarodnimi razvojnimi strategijami. Poleg tega moramo vsi upoštevati iste standarde in naš cilj je, naš skupni cilj je, da bi bila ta politika v skladu z razvojnimi cilji tisočletja. In zato, gospe in gospodje, pomeni ta koherentnost, da morajo biti vključeni vsi akterji. Priseljevanje je naš skupen izziv in hkrati naša velika priložnost tako za države razvoja kot za države članice Evropske unije in OECD-ja. Potrebujemo primerne rešitve in te lahko dosežemo samo s sodelovanjem. Zato bi morali okrepiti dialog med državami izvora v interesu koherentnosti razvojne politike in politike priseljevanja. Danes smo se zbrali na parlamentarni konferenci na visoki ravni in to pomeni nadaljni korak v tem dialogu o tem, da bi okrepili sodelovanje in koherentnost. Spoštovani gospod Borel, upam, da nam bo ta konferenca pomagala k temu, da bi razvili boljše razumevanje in okrepili našo ozaveščenost o povezavami, ki obstajajo med razvojem in migracijami. Kolegice in kolegi, ki prihajate iz nacionalnih parlamentov ali pa iz Evropskega parlamenta, dragi gostje, vsi, ki se zanimate za to temo, vsem vam želim uspešno konferenco in pa razpravo, ki bo privedla do številnih rezultatov. Zahvaljujem se vam za vašo udeležbo in zahvaljujem se tudi organizatorjem za to prireditev. Še enkrat dobrodošli v Evropskem parlamentu. Uh, Hvala, gospod Petorin. Hvala. Zdaj pa z veseljem predajam besedo podpredsednici Evropske komisije, gospe Valström. Hvala lepa za besedo. Spoštovani poslanci, gospe in gospodje, gospod predsednik Evropskega parlamenta in gospod Borel. Veliko čast mi je, da lahko nagovorim tako konferenco s tako uglednimi udeleženci vsega sveta. Moj kolega Louis Michel res obžaluje, da ni mogel priti sam, zato me je prosil, če ga lahko nadomestim in seveda pre, vam predajam njegove želje za uspešno konferenco. Sodelovanje in koordinacija, usklajevanje sta naravna elementa, ko gre za delo v skupini. To pa zlasti velja za oblikovanje javnih politik. Zagotoviti moramo, da ena politika ne vpliva negativno na izpolnjevanje in izvajanje druge politike. To je občutljiv proces, saj je treba upoštevati različne interese. In pri tem se moramo potruditi. Evropska unija si prav tako želi koherentno politiko za razvoj in migracije. Spet smo prišli do nove kratice PCD, Policy Coherence for Development. In vsi vemo, da imamo radi kratice. 12 izbranih politik Evropske unije ima lahko vpliv tudi na države v razvoju, zlasti ko gre za trgovino, kmetijstvo, raziskave in seveda migracije, pa tudi druge. Vse te politike se med seboj dopolnjujejo in želijo prinesti koristi držav v razvoju in pri doseganju njihovih razvojnih ciljev. Naš glavni cilj danes je zelo pomemben, saj govori o naših odnosih z državami v razvoju. Včasih krize, kot je današnja finančna kriza, se moramo ozreti navznoter. V takih trenutih pa moramo vseeno ohraniti odprto globalno perspektivo. Migracije so globalni pojav ponuja nam veliko priložnosti za številne ekonomske in družbene prednosti. Številne številke kažejo, da samo pet odstotkov celotnih paketov za pomoč, ki jih ponujajo banke, bi bilo dovolj za izvajanje razvojnih ciljev tisočletja. Torej, denar je na voljo. Migracije predstavljajo politično področje, ki predstavljajo, kako lahko na pozitiven način zmanjšamo revščino v, razvoju, v državah v razvoju. Če migracijske tokove pravilno upravljamo, lahko tako država izvora kot država dela veliko pridobijo tega. Človeški viri so v državah dela pomembni, zlasti, ko gre za visoko kvalificirane migrante. Ampak to obenem lahko pomeni tudi zmanjšane pritiske na trg dela v teh državah. Obstajajo še druge pozitivne prednosti. Migracijski tokovi pomenijo porabo milijonov evrov na leto. Želimo zmanjšati vplive, ki jih prinaša sabo migracija. Evropska unija si želi pospešiti te transferje, zato da bodo migracije prav tako varnejše. In tu govorimo tudi o institutu nakazil denarja. Tukaj sodelujemo tudi s Svetovno banko. V tem kontekstu želim povdariti potrebo, da moramo biti občutljivi tudi za vprašanje spola. Finančni tokovi so običajno v korist ženam, ki ostanejo v državah izvora. In to pomeni, da jim po, to pomaga. Ampak vedno bolj se preseljujejo tudi ženske. Zato se pojavlja to, da te ženske prav tako nakazujejo denar v države izvora in ti zneski so običajno še višji. To so finančni transferi, ki so zasebne narave. Diaspore v zahodnih državah pač tudi vplivajo na razvoj v državi izvora preko mreženja, preko izmenjave informacij in naložb v razvojne programe. Diaspore so pomembne. 15 milijonov evrov, ki, ki smo jih ponudili v eni naših pobud nedolgo, ima za cilj to, da pomagamo organizacijam diaspore. Države dela pozdravljajo delavce, ki prihajajo k njim, saj to omogoča razvoj njihovih gospodarskih sektorjev. Vse to moramo poudariti tudi, ko seznanjamo javnost v časih krize o tem vprašanju. Vse to zadeva vprašanja javnega zdravja in družbenega razvoja. Poudariti moramo pozitivne vidike migracij. Upoštevati pa moramo tudi raznolike vplive pri definicijah javnih politik. Zato moramo ponovno pregledati pripravo politik in združiti moči, saj se običajno s tem ukvarjajo le redki ministri in še to vsak zase. Tudi druga ministrstva morajo imeti besedo pri oblikovanju teh politik. To je prva konferenca Evropskega parlamenta, komisija in OECD-ja. In to kaže, kako naj bi se oblikovala politika v prihodnje. Gre za sodelovanje med organizacijami in institucijami, ki so si zastavile enak cilj. Koherentna politika je tudi del našega pristopa, ki smo ga sprejeli leta 2005. Gre za partnerstvo s tretjimi državami in sodelovanje na področju prosilcev za azil. Afrika in Evropska unija sta začeli s skupnim partnerstvom v Lizboni leta 2007. Ta poglobljen dialog bo pripomogel k reševanju skupnih izzivov in bo tudi spodbujal koherentno politiko. Na ta način lahko se spopadamo s vprašanji trgovine, zaposlovanja človekovih pravic. To so teme, ki jih običajno nacionalni organi obravnavajo ločeno, vsako posebej. Zdaj pa moramo o tem govoriti na najvišji ravni, tako v Evropi kot v Afriki. Omenili smo tudi že beg možganov. To je zelo kompleksno, zapleteno vprašanje. Komisija je že podala kar nekaj predlogov za to, da se opredeli politike, ki se zauzemajo za ohranitev kvalificiranih ljudi v državah izvora. Te politike temelijo na usposabljanjih, na različnih pobudah za zaposlovanje, na specifični pomoči za vračanje migrantov. To je še posebej pomembno za Afriko, za celino, ki ima ogromen potencial v človeških verih, kljub temu, da ni veliko usposabljanja tam. Zato jim moramo omogočiti čim več legalnega priseljevanja in s tem omejiti tudi beg možganov. Nedavno smo imeli podobno delavnico ali konferenco v Maliju in take stvari bi se morale dogajati še večkrat. To je, še, to je šele začetek naših prizadevanj. Uspeli bomo samo, če bomo izboljšali legalno preseljevanje in mobilnost. Ta vidik globalnega pristopa migracij se mora izvajati s podobnim žarom kot drugi vidiki, kot je razvoj migracije. Partnerstva za mobilnost so tema, ki, s katerimi se mora ukvarjati Evropska unija in pripraviti konkretne predloge. To je ključni vidik, pri katerem moramo delovati na konstruktiven način, da se soočimo s globalnimi izzivi. Za koherentnost si moramo prizadevati skupaj. Zavedamo se, da to ni lahka naloga, ampak to je nujno potrebno, če želimo izpolniti zaveze iz razvojnih ciljih, ciljev tisočletja. Hvala lepa, da ste me poslušali tako dolgo. Uh. Hvala lepa, podpredsednica Valstrom. Zdaj pa predajam besedo našemu zadnjemu vodnemu govorniku, ki je namestnik gener eh, <clears throat> generalnega sekretarja OECD, gospod Mario Amano. Hvala lepa, gospod predsed, predsed, predsednik, gospod Petering, komisarka Wallström, člani in članice tega parlamenta, dame in gospodje. Štejem si v veliko čast, da sem lahko danes tu pred Evropskim parlamentom, In dovolite, da se pridružim predsedniku Peteringu in komisarki Valstromovi pri poudarjanju pomembnosti uh, eh, uloge parlamentarcev, ki razpravljajo in spodbujajo parlament, eh, torej, koherentno, koherentno politiko za razvoj. Torej, tema koherentne politike za razvoj imigracije je pomembno, pomem, posebno pomembna tema v teh izredno izivalnih časih, tako v razvitih kot v razvijajočih se državah, ki se soočajo z gospodarsko in finančno krizo in z hitro rastjo brezposelnosti. Koherentnost za razvoj je nekaj težavnega tudi v dobrih časih, torej moramo podvojiti naša prizadevanja tveganja za obvladovanje vsega tega tudi v slabih časih. OECD eh, opravlja svojo ulogo zato, da prispeva k globalnim prizadevanjem za odzivanje na krizo. Pred nedavnim smo objavili nas v strateški odgovor na finančno gospodarsko krizo in smo torej eh, opisali naša prizadevanja, da pomagamo vladam, da se soočajo s krizo in da izkoristijo priložnosti za gradnjo neke močnejše, nekega močnejšega, čistejšega in bolj poštenega globalnega svetovnega gospodarstva. Vpliv krize na države v razvoju bo vplival tudi na gospodarsko oživitev na območju ECD-ja in na pač prizadevanja za zmanjševanje revščine. Naš generalni sekretar gospod Gurija, ki mu je res zelo žal, da mu ni bilo mogoče se odeležiti te konference in gospod Dojčar, ki je predsednik odbora za razvojno pomoč, so okt sa oktobra, oktobra morda sklicala glavne donatorje za pomoči, zato da pač podprejo svoje obveze, kar kljub gospodarski krizi. E, vlade, ki pripadajo sporazumu DAK, so sklenile, da bodo ohranile svoje obveze. S tem, da se izogibamo protekcionizmu in da pač pospešujemo svetovno trgovino in druge ključne elemente, to bo podprlo rast in razvoj. Naj poudarim, da razvojna pomoč je zelo pomemben del razvoja. To, to je samo, samo en del te slike in to v vedno večji meri. Zakaj je koherentna politika za razvoj pomembna? Dovolite, da začnem z nekaj besedami v zvezi s tem, kaj pomeni, kaj mislim z koherentno politiko za razvoj in zakaj menimo, da je vedno bolj pomembna plat eh, za eh, politike v vzajemno odvisni, odvisnem globalnem gospodarstvu vpliv a, politik, ki jih a, izvajajo države OECD-ja in a, rastoča gospodarstva kot Brazilija, Kitajska in Indija, a, imajo a, neko, a, nek svetovni vpliv. Od tod torej a, potreba potrem, da zmanjšujemo svetovno revščino in zaradi tega vlade si morajo zagotoviti, da njihove politike v zvezi z vprašanji, ki presegajo zgolj pomoč, pomoč eh, so skladne eh, in ne spodkopavajo njihovih razvojnih politik. To je koherentna politika za eh, razvojno pomoč. Vi kot politiki dobro veste, da v nacionalnih razpravah za torej skrbi kot krepitev varnosti oziroma spodbujanje nacionalne konkurenčnosti, eh, večkrat ima prednost pred zmanjševanjem revščine. Za politike iskanje nekega ravnotežja med eh, interesi različnih skupin, torej po eni strani potreba po neki koherenci na politični ravni in vse to ni eh, nujno samo po sebi umevno. Moramo tudi priznati, da popolnoma koherentne politike včasih niso politično izvedljive. To, da nekoherentne politike so neučinkovite, eh, neuspešne, ne glede na eh, to, kateri cilj eh, ima prednost in nedoslednost nekoherenca ima tudi določen strošek za naše davkoplačevalce in tudi predvsem za države v razvoju. Poleg tega, za postavljanje razvojne dimenzije je kratkovidno in bo spodkopalo v času tudi zasledovanje drugih ciljev, kot je dolgoročno reč, dolgoročna varnost oziroma okoljski cilji. Tako kot eh, izhaja iz poročila OECD-ja za, eh, za razvoj iz leta 2007, vse države imajo skupni interes eh, za to, da države v razvoju dosežejo trajnostni in široki razvoj. Primeri politik, ki spodkopavajo razvoj in te cilje, obstajajo in to v povezavi z vprašanji, kot so kmeti, kmečke Eh, kmetijske subvencije podnebne spremembe eh, pretirano izkoriščanje eh, ribištva in tudi migracije zdravstvenih delavcev oziroma ohranjanje določenih protekcionističnih ukrepov. OECD jim odigrava ključno ulogo pri spodbujanju neke koherentne politike že od leta devetnajst devetdeset Se pravi, da a, pri vsem tem taka koherentna politika lahko spodbudi neko učinkovitost in lahko a, spodbuja analizo tudi te razvojne dimenzije na področju trgovine, kmetijstva in migracijskih tokov. Torej, vzajemno učenje in vzajemni pritiski so lahko učinkovito sredstvo za spodbojanje take politike. Junija a, ministri OECD-ja so sprejeli ministersko deklaracijo o koherentni politiki za razvoj. V uh, govorici Evropske unije to pomeni, da koherentna politika za razvoj je zdaj neke vrste uh, OECD-jev, a ki izjava krepi uh, prepričanje, da uh, koherentna politika je ključni element za odzivanje na globalne izzive na trajnostni način. Ministri so še enkrat ponovili svojo zavezo uh, pri ohranjanju uh, prizadevanj za to, da ustrezno vključijo tudi ta, eh, te vidike eh, na vseh področjih, na področjih tudi kot so migracijski tokovi. Eh, to, da zakaj je migracija, zakaj so migracije relevantne za koherentno politiko, prvič, ker globalne celostne politike lahko povečajo pričakovane koristi od migracijskih tokov, kar zadeva potem učinke za razvoj. Drugič, migracije predstavljajo en, ene izmed največjih političnih izzivov eh, za tiste države, ki želijo napredovati na poti koherentnih politik za razvoj. Torej, dobro upravljena eh, pač ekonomska migracija je lahko nekaj pozitivnega in lahko pomeni torej tudi korist za eh, izvorne države. Nakazila domov so se izkazala za pač sredstvo, ki izboljšuje eh, blaginjo tistih, ki prejemajo ta sredstva in ki se lahko uporabljajo za eh, naložbe v eh, šolstvo in zdravstvo. Vračanje v izvorne države je lahko tudi povezano z transferjem znanja in tehnologije, z naložbami v poslovne dejavnosti in v razvoj eh, trgov dela v domačih državah, izvornih državah. Očitno je, da eh, razsežnost prispevkov eh, se spreminja od države do države. Gre za večja nakazila v manjših državah, kjer migranti predstavljajo velik delež prebivalstva, kot naprimer v nekaterih eh, državah Srednje Amerike, Karibo in pacifiških eh, otoških držav, kjer eh, nakazila predstavljajo velik del BDP-ja. V drugih državah je ta učinek veliko bolj omejen ali lokalen. Nakazila so del nekih privatnih tokov in torej njihova uporaba je odvisna odvisna od odločitev posameznikov. Tudi te odločitve poganjajo vsekakor nacionalne, socialne, politične in gospodarske eh, sile in dejavniki. Moramo imeti tudi v mislih, da rast lahko povečuje eh, možnosti za zaposlovanje v državah v razvoju, eh, to, da ne, ne more zmanjševati izseljevanja kratko, kratko in srednjeročno. Eh, dejansko veliko eh, več eh, gospodinstv si lahko privošči, da se izseljuje. In tu je tudi neko, neko dejstvo, kajti imamo vedno večje število mednarodnih migrantov. Vsekakor uh, ustrezne politike lahko vplivajo na te tokove in zaradi tega so migracijske politike relevantne tudi, ko razpravljamo o koherentni politiki za razvoj migracija in finančna in gospodarska kriza. Tri eh, konkretni rezultati, ki so povezani gospodarsko krizo, eh, so eh, vredni omembe in sicer integracija priseljencev na trg dela, nakazila domov in neto migracijski tokovi. Pretekle izkušnje so pokazali, da priseljenci so med tistimi, ki so jih trgi dela najbolj pač prizadenejo v obdobjih recesije, so nadpovprečno zastopani med ljudmi, ki izgubijo svoje delovno mesto. Priseljenci so tudi tisti, ki so najbolj izpostavljeni nevarnostim v primerjavi z iskavci za poslitve, ki so domačini in dejansko so tisti, ki pač doživijo najhujše posledice, ko prije do recesije. Neverjetna rast nakazi sil, ki smo jo zapazili v zadnjih letih, se je upočasnila, zice se je celo obrnila v nekaterih državah. Hkrati pa je videti, da nakazila in eh, ti tokovi so manj nihajoči kot pa prihodki od, eh, od izvoza oziroma kapitalski tokovi, ki so zelo naglo eh, padli. To, da manj nakazil eh, bo prav gotovo otežkočilo stvari za eh, gospodinstva in za družine, ki živijo v, eh, do, v eh, državi izvora. Eh, verjetno migranti ne bodo izpostavljeni skušnjavi, da bi se vračali domov. Ehm, verjetno tudi manjše priložnosti za zaposlovanje v državah OECD-ja eh, lahko vplivajo na določene odločitve. Na splošno pa se te eh, perspektive zaposlovanja poslabšujejo tudi eh, v domačih državah, v državah izvorah. Se pravi, da moramo upoštevati oboje priložnosti v domovini in priložnosti v tujini. In ni, eh, ni jasno, ali se ta vrzel eh, povečuje zaradi krize ali pa ne. Vsekakor čisti, čisti neto migracijski eh, tokovi dejansko so videti v upadanju in tudi vračanje migrantov eh, je zelo omejeno. Gospodarska kriza je dejansko ehm, nekako postavila v, eh, v senco eh, vprašanje gospodarskega priseljevanja v državih OECD-ja. Moramo se soočati tudi z vprašanjem staranja. Države OECD-ja morajo imeti v mislih, da vprašanje tudi staranja prebivalstva je nekaj, kar je treba imeti vedno pred očmi. Ehm, dejansko moramo tudi eh, razširiti oziroma eh, podaljšati upokojitveno starost in moramo se soočiti z vprašanjem tudi vedno večjega števila eh, upravičencev do upokojitve. Moramo tudi upoštevati, da je potrebno izboljšati izobraževanje za odrasle in doživljensko izobraževanje. V mnogih primerjih je tem, pa je pri tem, se je pri tem treba dejansko naslanjati na priseljence. Postaja torej nujno imeti neko uh, delujočo, funkcionalno in dolgoročno politiko, ki naj se ukvarja z uh, delavci priseljenci. In uh, tudi kriza krepi te zaključke. In ob koncu še par besed o javni razpravi. Javna razprava o migraciji, uh, tako kot jo prikazujo politiki in drugi uh, glasniki, uh, mora, uh, ta razprava mora biti zgledna. Se, se pravi, da ne smemo cenzurirati slabih novic, hkrati pa moramo prebivati prebivalstvu javnosti posredovati ustrezno podobo in pozitivno podobo eh, priseljencev, preenostavno bi bilo za določene javne akterje posredovati eh, rahlo pejorativne, slabšalne sporočile v zvezi z priseljenci, eh, zato da pač pridobijo na popularnosti. Eh, vloga eh, poslancev in organizacij, kot sta Evropska unija in e OECD, je ta, da gledamo v prihodnost. Vsi vemo, da najboljše odločitve ne sprejemamo sredi krize, pa čeprav jih je treba sprejemati. Torej, naša naloga je to, da gledamo naprej. Vpliv krize na migracijo in ukrepi, jih, o katerih razmišljamo, zato da se soočamo z to krizo, so ključnega pomena. Eh, dejansko Eh, se vsak dan v vedno večji meri zavedamo, da eh, socialni neredi postajajo vedno bolj otipljivi. Razprave, ehm, ki se razvijajo med politiki v različnih državah in na različnih celinah, so pomemben element pri eh, gradbi, pri grajenju širših zavezništev in pri učenju drugeg, drugega. Dejansko migracija je globalni pojav, ki terja globalni odgovor. Upam, da bo to še dodatni korak v smeri skupnega torej delovanja med Evropsko unijo in OECD-jem tudi tu v Evropskem parlamentu, zato da se soočamo za izzivi na globalni ravni. Hvala lepa za pozornost. Uh, hvala, hvala lepa, gospod Romano. Sedaj pa bom predal besedo dvema, dvema govorcema hkrati pa eh, bi jih prosil, da eh, skrčijo svoje prispevke na 3-5 minut največ, kajti drugače bomo eh, v stiski s časom predal. Bom, dejansko ob 12.30 bomo prekinili, morda bi lahko imeli 5 minut tako marže, ampak najprej naj ju predstavim. Na moji desni gospod Dačer, ki je predsednik odbora za razvojno pomoč OECD-ja in dejansko to vlogo odigrava od leta 2008. In uh, bil je tudi direktor Centra za demokratične študije za Latinsko Ameriko, ki ima sedeč v Kostariki in torej dobro govori špansko. Uh, gospod uh, Deutscher, predajam vam besedo, izvolite. Hvala. Dovolite, da naj na začetku povem, da cenim, da ste se odločili, da bo tema koherentne politike postala vedno bolj pomembna. Prepričan sem, da je to res potrebno. Verjamem, da velik del prihodnjega razvojnega sodelovanja je odvisen prav od oblikovanja koherentne politike za razvoj in migracije in od pristopa parlamentov. Pa še nekaj sem prepričan v zadnjih letih je razvojni sektor oziroma ni dovolj sodeloval s nacionalnimi parlamenti. To je dejstvo tako v državah donatorkah kot v naših partnerskih državah. Zato cenim eh, dejstvo, da imamo to konferenco danes. Naj naslednjih 50 minut, 12 imam na voljo, hvala lepa porabim za to, da vam pokažem, kakšno je stanje zdaj. Dotakne se bomo tudi finančne in gospodarske krize in kaj bo to pomenilo za države v razvoju. To je namreč realnost današnjega dne. In donatori se bodo morali soočiti s tem, zakaj v luči krize postaja koherentna politika za razvoj in migracije postaja bolj pomembna kot kdajkoli prej. Samo nekaj tednov mesecev nazaj smo menili, da finančni trgi in kriza na finančnih trgih ne bo vplivala toliko na države v razvoju, ampak zdaj se je to, ta pogled močno spremenil. Menimo namreč, da bodo države v razvoju zelo prizadete zaradi sedanje finančne krize. Svetovna banka namreč ocenjuje, da vsak, vsako zmanjšanje svetovne rasti za en odstotek bistveno zmanjša rast v državah v razvoju. Z 3,7 odstotkov leta 2007 se je rast zmanjšala samo na 0,7 odstotkov leta 2009 in 70 milijonov ljudi je zaradi tega zdrselo v ekstremno revščino in zaradi krize hrane in goriva je bilo že prej v krizi ogromno ljudi, tako da je ta skupno število 100 milijonov. Želimo si seveda doseči razvojne cilje tisočletja, ampak če se bo tako nadaljevalo, nam to ne bo uspelo. Stvari pa se še poslabšujejo. Napovedi za rasti se zdaj revidirajo in popravljajo navzdol pri vsaki reviziji. Ampak rast je glavno gonilo zmanjšanja revščine. Ta razvoj pa je zdaj ogrozil pridobitve razvoja iz zadnjega desetletja. Kakšna Kakšni so kanali, preko katerih pride do teh vplivov ekonomske krize tudi na države v razvoju? To so izvoz, zasebni finančni tokovi in nakazila domov, pa tudi pomoč. Vsi ti viri zunanega financiranja so ogroženi in to vključuje tudi pomoč. Če si pogledamo najprej izvoz, vidimo, da je prišlo do velikega preobrata v primerjavi s prejšnjimi leti. Leta 2009 naj bi svetovna trgovina padla in to je prvič od recesije leta 1982. Trade Finance je zmanjšal, se je osušil praktično in to seboj potegne na vzdolj tudi izvoz. Kar pa zadeva zasebne finančne tokove, tudi ko gre za neposredne tuje naložbe, lahko rečem, da je bilo lani jeseni pričakovano, da se bo to zmanjšalo skoraj za polovico od 1 trilijona leta 2007 na približno 500 milijard leta 2008. Ampak tukaj se stvari ne ustavijo. Leta 2009 bodo ti tokovi zajemali samo okrog 165 milijard dolarjev. Gre za upad 80 odstotkov to vpliva na poslovne naložbe v državah v razvoju obenem, pa tudi izključuje države kot sta Kenija in Ghana iz mednarodnih kapitalskih trgov, do katerih so komaj pridobili dostop. To pa pomeni, da morajo vlade posredovati in ublažiti krizo. Ampak vlade se niso dovolj potrudile za to v številnih krajih tudi nakazila domov bodo prizadeti, bo, se bodo zmanjšala, ker se bodo zmanjšala tudi zmanjšali prihodki delavcev. To je vprašanje, ki se neposredno nanaša na temo te konference in mislim, da bomo o tem še govorili danes. Nakazila domov je bilo eden najbolj zagotovih virov financiranja za države v razvoju, zlasti za tiste, ki so revni nakazila domov, obo, pogosto gredo v tistim najrevnejših in je močno zmanjševalo revščino. Ampak tu je še pomoč. Tudi pomoč bo ogrožena in bo pod pritiskom. Pogled nazaj pokaže veliko. Po recesiji v letih 1991-1992 so je uradna razvojna pomoč upadla za 22 odstotkov in vse do leta 2003 je trajalo, da je prišla na enake ravni v realni smislu. Ampak pomen uradne razvojne pomoči se je še povečala prav zaradi krize. Vsi drugi viri financiranja kažejo preobrate ali se celo izsušujejo, ni jih več. Pomembno je, da ne dopustimo tega, da gre pomoč po isti poti, da zavzame isti trend. Res je, da je pomoč še vedno največji vir zunanjih virov za države z nizkim prihodkom. Leta 2005-2006 je ta pomoč dosegala 48 milijard dolarjev, to je dvakrat toliko kot trgovinski prihodki in nakazila domov. Kot je gospod Amano že povedal v luči predhodnih in preteklih izkušenj, smo prosili države DAK, da to so države, ki ponujajo pomoč, da bodo še naprej zagotavljale pomoč in da povečajo količino pomoči, zato da se ohrani podpora na ravni, ki je v skladu s temi zavezami iz preteklosti. Držati moramo besedo, ki smo jo dali. In če bomo držali to besedo, bo to drugače, kot se je to dogajalo v preteklosti, v preteklih finančnih krizah, ko so se proračuni za pomoč zmanjšali. Povečanje porabe za pomoč bi pomenilo, da veliko držav z nizkim prihodkom ostajajo močno odvisne od pomoči za zunanjo pomoč. Vsaka zmanjšanje pomoči pa bi pomenilo in seboj prineslo druge šoke. Zmanjšalo bi fiskalno področje, rezultat bi bil tudi zmanjšanje ekonomskih aktivnosti. Revne države pa ne morejo postati žrtve finančne krize in gospodarske krize v bogatih državah. Če pogledamo nazaj na leto 2008, to je bilo leto kriz. Imeli smo krizo prehrane, goriva in zdaj finančna in ekonomska kriza. To so vse globalne krize, vse potrebuje mednarodne rešitve. Tudi bolj nasplošno gledano so pokazale, da izolirani, ločeni odzivi niso dovolj nacionalni odzivi so prav tako nezadostni. Potrebujemo koordinirano mednarodno delovanje v tem globaliziranem svetu. Potrebujemo globalne rešitve, ki vključujejo tudi države v razvoju. In sicer jih moramo oblikovati, pogovarjati se o njih in sodelovati tudi pri izvajanju. Nacionalne politike še vedno ne dohajajo realnosti globalizacije, ampak v njih prevladujejo nacionalne perspektive, zato se ne znajo spopasti z globalnimi problemi. Če želimo, da bo globalizacija uspešna, moramo narediti tudi multilateralizem uspešen. Krize so resne zadeve za milijone ljudi. Tu gre za vprašanje življenja in smrti, zato je ključnega pomena, za dolgoročno globalno ekonomsko uspešnost, globalno stabilnost in varnost. To moramo ohraniti na naših političnih agendah. Zato v tej finančni krizi mora biti razvojno sodelovanje ključnega pomena pri strateškem mednarodnem odzivu na izzive globalizacije uradna razvojna pomoč ne more sama nositi bremena razvoja v partnerskih državah. Razvojna politika pa bo vseeno morala igrati ključno vlogo, zato jo moramo bolj odpr odpreti realnostim globalnih sprememb. Prav tu je pomembna koherentna politika za razvoj in migracije. Države, ki ponujajo pomoč, je so dolgo časa preučevali to vprašanje v vzajemnih pregledih pri razvojnih programih sodelovanja svojih članov. Pred nekaj tedni se je DAK odločil, da si bo pogledal tudi tri konkretne, konkretna vprašanja na področju koherentne politike za trgovino, okolje in migracije. No, za zaključek naj rečem, ne morem se strinjati bolj s predsednikom Evropskega parlamenta, da se moramo da moramo države donatorice spomniti, da morajo izpolniti svoje zaveze. Zlasti v tej finančni krizi potrebujemo boljšo, boljše globalno sodelovanje, več kakovosti, boljšo koherentno politiko in več finančnih naložb pri razvojnem sodelovanju, zato da bomo dosegli tisto, kar moramo vsi doseči. In to so razvojni cilji tisočletja. Hvala lepa za pozornost. Hvala lepa, gospod Deutscher. Zdaj pa predam besedo gospodu Davidu Arklesu, ki je predsednik Global Corporate Affairs Manpower. Gospod Arkles je znameniti strokovnjak, znam, z področja trendov na trgih dela in ima široke izkušnje pri eh, pomoči državam, kar zadeva razvoj njihovih strategij za trge dela. Bil je mm, eh, dejansko eh, konzultant za številne vlade in trenutno je tudi član raznih eh, upravnih odborov za a, eh, migracije e, in tudi je član odbora Mednarodne organizacije za migracije pri Združenih eh, narodih. Hvala lepa. Hvala lepa uh, vsem predsedniku, članom tega parlamenta, strokovnjakom OECD-ja in uh, tudi vsem strokovnjakom in tudi vsem normalnim smrtnikom, kot sem jaz. Predstavljam uh, poslovno skupnost. Manpower je največji uh, delodala, delodajalec na svetu, uh, poleg uh, raznih nacionalnih vlad. Zaposlujemo na milijone, milijone ljudi vsak dan in to je samo ena, eno podjetje dejansko, eh, ko sem bil v Davosu, sem eh, spregovoril pred 50 različnimi državami, zato lahko rečem, da danes prenašam njihova mnenja. Eh, gre za, torej moje, moje podjetje je zelo, je zelo velik delodajalec in to je izredno pomembna plat v tem trenutku, ko se v bistvu se, so se sesule razni sistemi. Uh, Torej, uh, včeraj tudi v Meks Meksiku je dejansko prišlo do cele vrste odpuščanja in vam lahko kaj, eh, povem, kaj vse to lahko pomeni tudi za migracijske tokove. Skroz skozi eh, pač, lasne izkušnje smo ugotovili, da imamo eh, trenutno eh, 150 milijonov migrantov in v naslednjih letih se bo število povečalo na 400 milijonov migrantov in to zaradi podnebnih sprememb, zaradi naravnih nesreč, zaradi političnih nemirov, zaradi konfliktov in eh, ne nazadnje tudi zaradi gospodarskih razlogov. To se ne bo ustavilo, kaj ti gospodarske ravni bodo vedno različne na različnih koncih sveta. Torej ljudje eh, se gibljajo po celem svetu, vstajajo pa formalne in neformalne pregrade, o tem se bomo pogovarjali pogovarjali danes do povdne. Torej, svetovne migracije so včasih videti nekaj pozitivnega v dobrih časih, ampak nekaj slabega v negativnih trenutkih. Če, po, če govorimo o zaposlovanju, kaj se dogaja to dan danes? recimo tisti ljudje, ki jih eh, odpuščamo v trenutkih eh, gospodarske krize, so ljudje, ki so slabše plačani in eh, ki so slabše kvalificirani, se pravi, da v splošnem gre za priseljence. Zakaj se vse to dogaja? Ker so ti ljudje tisti, ki uživajo najmanjšo zaščito. Eh, migranti imajo dve možnosti, se pravi, lahko a, eh, pač eh, izgubijo delo in ostanejo v isti državi, lahko pa jo zapustijo, se pravi, v gredo v neko drugo državo ali pa se vrnejo domov. Ponavadi obstajajo vsekakor formalne in neformalne pregrade za vsako od teh možnosti. Ne smemo pozabiti, da tukaj ne govorimo zgolj o prehajanju meja in o pač pretoku preko meja, ampak gre tudi za enostavni notranji pretok, torej za notač, notranji zunanje eh, migrante recimo na kitajskem ali v Indiji in torej to podva, podva, eh, nekako pomeni podvojitev tega števila migrantov, o katerih se danes pogovarjamo. Vse to a, eh, potem a, a, ustvarja neko novo kategorijo ljudi in to je urbani mestni begunec. A, eh, sto, Torej, eh, pred koncem prejšnjega leta 140 tisoč, 140 eh, milijonov Kitajcev je bilo prisiljenih se vrniti na svoje domove, se pravi v svoje izvorne eh, regije. In dejansko isto velja tudi za Evropo, ki sem kjer se priseljenci morajo vračati v svoje vzhodne evropske države. In eh, naj pač povem tudi, kaj se dogaja v Mehiki, eh, Združene države dejansko bodo eh, prisilje, prisilile 250 tisoč delavcev, da se vrnejo na svoje domove, torej on stran meje med Združenimi državami in Mehiko. Se pravi, da se tu soočamo s določenim problemom. Rusija je za 15 odstotkov zmanjšala svoje kvote in tudi to povzroča določene probleme. Učinki so uh, neizogibni. Dejansko se poraja nov trend, ki eh, ga imenujem ksenofobija, se pravi, da eh, tudi tudi uh, eh, nakazila domov uh, se zmanjšujejo v Indijo od 27 na 18 eh, milijarda, uh, Filipine 17 milijonov uh, na 10 milijonov letos. Pomislite, kolikšen je lahko učinek za domače skupnosti. Uh, tukaj uh, recimo tudi v Franciji. Uh, Verjetno se bodo zmanjšale z 12 milijonov na 6 milijonov letos se pravi, da večkrat tudi odločitev, da se določeni imigranti vračajo domov, je neka prisiljena odločitev in povzroča potem nerede v izvornih državah. Kaj vse to pomeni? Pomeni, da smo dokaj nezadovoljni s celotnimi razmerami. Zakaj? Ker tukaj se pogovarjamo o pač nekih standardih, o koherentnih politikah, o pravilih, to da ni nikakršnih pravih pravil, ki bi bi veljale zunaj nacionalnih držav, eh, kajti nacionalne države so pristojne za vse odločitve, kar potrebujemo je večja fleksibilnost za delo, to povečuje produktivnost, povečuje eh, gospodarstva in pomeni, da pač se nasplošno zadovoljstvo povečuje. Se pravi, da prožnost je nekaj pozitivnega in eh, tudi pretok je nekaj pozitivnega. Mm, delavci eh, so nekaj pozitivnega, kaj ti eh, v tem trenutku pomenijo, da odtehtajo negativne demografske trende. Se pravi, da potrebujemo kar 50 milijonov novih delavcev in eh, kje jih bomo dobili, verjetno se bomo morali o tem pogajati z državami v razvoju. Eh, kaj eh, pomeni potem tudi vsa, vse to nezadovoljstvo? Recimo vprašanje tudi beguncev, ki število beguncev se bo milijonsko povečalo v naslednjih letih tudi eh, tokovi, eh, ki so povezani z trgovanjem z ljudmi, se bodo neznansko povečali v naslednjih letih. Kaj pomeni eh, vse to za poslovanje? S pomočjo vlad in s pomočjo institucij in s pomočjo tudi manjskega protokola dejansko bomo morda uspeli urediti stvari med državami izvora in ciljnimi državami. Tudi, ko je bil manjski protokol dejansko uveljavljen v Abu Dhabi, obdobju. Nekateri ljudje so bili eh, enostavno odpuščeni, ker so spregovorili o tem protokolu eh, priložnosti tistih eh, pogajanj. Podjetja sprejemajo neposredne odločitve skušajo ustrezno oblikovati neko podobo svojega, svojih eh, strategij zaposlovanja v Vietnamu, kjer imamo neko smešano podjetje z eh, vlado, eh, skušamo pač usmerjati njihove strategije. Isto velja tudi za Kitajsko, Južna Afrika, kjer skušamo vplivati na veliko število migrantov, ki se selijo prek meje kot tudi gospodarski in politični begunci iz Zimbabveja. Eh, vse to je treba postaviti v nek politični okvir. In kateri so torej moji zaključki? Eh, sicer eh, se zavedam, da večkrat, ko spregovorim pred različnimi forumi, nisem zelo popularen, ker pač ljudje imajo tudi drugačne poglede, ampak to je naše stališče. Moramo priznati, da obstaja demografski problem. In eh, to, eh, ta pojav eh, je še bolj izostren zaradi gospodarske krize. Stvari se ne bodo spremenile niti v državah v razvoju, niti v industrializiranih državah. Moramo migracijo obvladovati na globalni vladi. Se pravi, da po propadu pogajanj v okviru STO-ja moramo nadaljevati s pogajanji na dvostranski ravni. Moramo gledati torej nase kot na koherensko skupino, ki sprejema določene ljudi. In to velja velja za Združene države, eh, za Evropsko unijo. Moramo torej se eh, dokopati do nekega eh, pametnega, razumnega dogovora. To ni nobena znanstvena fantastika, to nam je recimo uspelo z določenimi državami. Evropska unija potrebuje posebno, poseben sporazum z Egiptom in s Turčijo, tudi zato, ker Egipt ima ogromen potencial, kar zadeva migracijske tokove. Se pravi, da a, kar potrebujemo je veliko bilateralnih dogovorov v, a, pač po, ob pomankanju a, svetovnega a, konteksta. In s tem zaključujem moramo ustrezno tudi izbirati ljudi in eh, moramo razpolagati z ustreznimi eh, certifikati za, za preverjanje kvalifikacij teh eh, priseljencev. Moramo zagotoviti tudi varna, varne poti, varne tokove in kanale za nakazila domov in ustrezne mehanizme za vračanje domov, zato da bodo lahko ti priseljenci se vračali varno na svoje domove, ko se bodo za to odločili predvsem pa moramo preprečiti nastajanje takih agencij oziroma tudi posameznikov, ki nekako skušajo delovati kot posredniki in iskati zaposlitev za te ljudi v drž ciljnih državah. Zapravo ključne, ključni vidiki so dokaj samo po sebi umevni in mi kot, kot poslovna skupnost pričakujemo od vas, da nam bodo ponudili okvir za reševanje teh problemov. Zahvaljujem se vam za vašo pozornost in sodelovanje. Thank you. Najlepša hvala za ta sprehod po svetu, da ste nas popeljali po svetu in za delovni program, ki ste nam ga predlagali. Zdaj pa imamo čas samo za tri vprašanja in tri intervencije, ampak vsem Tistim, ki ste se prijavili za besedo, boste imeli priložnost govoriti v našem popodanskem sklopu. Zastavili boste lahko vprašanje in dobili tudi odgovor. Danes do povdne pa bomo žal lahko dali besedo samo trem, štirim ljudem. Vsak ima na voljo zdaj dve minuti. Gospod Livi Bađi iz Italije, italijanskega senata, izvolite. Dve minuti, izvolite. Much, uh, eh, grat... Hvala lepa. Hvala lepa, predsednik. Zahvaljujem se najprej gospodu Arklesu za njegov prispevek, ki je izpostavil stvarne probleme migracij v svetu. Naj tudi povem, da uh, tiste funkcije, ki jih uh, njegovo podjetje Global Company skuša uh, Um, podpreti, kar zadeva migrante in vlade, bi morala prevzeti uh, ena od mednarodnih organizacij. Trenutno mednarodna migracija uh, je neurejena, je totalno brez vsakega nadzora, ni organizma, ki bi urejal te tokove, ni nikakšne organizacije, ki bi zagotavljala uh, pač določeno raven sposobnosti migrantov, ki bi zagotavljala njihovo identiteto. In to je tema, ki bi jo morali postaviti prednostno na vrh naše agende. In dvoje, kar se mi zdi zelo pomembno in izredno tudi težavno, problem, problem reševanja ehm, nelegalnih priseljencev. Ehm, Združene države imajo približno 13 milijonov ehm, pač nelegalnih priseljencev na vlastnih tleh, Evropa 8 milijonov, Sovjetska zveza od 5 do 10 milijonov. To so torej ljudje, ki živijo v pač popolnoma eh, ne, nezakonitih pogojih. Evropa si ne želi tega nelegalnega priseljevanja. Hkrati pa noče niti take masovnih sanacij in tudi noče. Um, dejansko uh, uh, teh, eh, pač, teh masivnih izgonov, se pravi, kaj naj postorimo s temi 8 milijoni priseljencev, ki jih imamo, kaj svetujemo našim vladam in našim državam in druga točka, vprašanje tako zvane krožne migracije. Obstaja neka težnja potem, ki je sicer zelo močna, potem, da stalno migracijo nadomestimo za neko krožno migracijo. Čisto v redu, dovolj, da si ogledamo prvo stran poročila OECD. OECD-ja iz leta 2008, kjer je zapisano, utemeljeno, da obstajajo neke zelo eh, velike omejitve, ko mislimo, da se bomo rešili tega vprašanja za krožno migracijo in s tem reševali tudi vprašanje eh, delovne sile v Evropi. Predsednik ga je prekinil. Questo fa all'incirca il, il... Se pravi, približno 20 odstotkov tistih 50 milijonov, mm, o katerih govori gospod Arklas. Mislim, da je to res globalni problem, ne pa problem. Predsednika prekinja. Princesa Sinema iz Burkina Faso. Thanks so much. Euh, bonjour, Jitma Abzeta du Burkina Faso. Euh, Dobar dan. Prihajam iz eh, Burkine Faso. Sama predstavljam primer tega, kar ste opisali. Sem priseljenka, ki dela v Franciji. Potem pa sem se vrnila v Burkina Faso, da bi delala tam za svojo organizacijo lahko podprem to, kar je povedal gospod iz Manpowerja. Naš problem, problem priseljencev je ta, da, eh, da lahko pravilno ulagamo eh, eh, tisto, kar smo privrčevali. Potem je tu najpomembnejše vprašanje, v kaj investira diaspora. Gospod so prekinili. And, uh, on souhaite aussi des solutions sur rapide. Želimo si hitrih in učinkovitih rešitev, kajti problem se vedno znova vrača. Zlasti pa si želimo, da bi ustanovili izobraževalne centre. To je zelo pomembno. Želimo si partnerstva za ustreznimi gremiji, zato da bi pri temeljnih poklicih dejansko lahko dobili bistveno izobrazbo, ki bi bila skladna s potrebami eh, naših držav prehajam k, za, k zaključku. To orodje smo že ustvarili, kajti zasebni sektor si je za to prizadeval. Prizadevali so si za to. Zelo dobro bi bilo sodelovati z Manpowerjem in pogledati bi morali, kako bi lahko sodelovali za Zahodno Afriko, eh, kajti pri nas še že gradi izobraževalni center za Zahodno Afriko. Gospod komisar Mišel me je povabil za to, da bi to povedala. Navzoča sem bila tudi pri skupnih dneh za razvoj in eh, zraven je bil tudi predstavnik iz Burkine Faso. Gospa Blanko iz Španije, izvolite. Dobar dan. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Hvala lepa, gospod Borel. Hvala lepa za to, da ste dali pobudo za današnjo konferenco potrebujemo takšno konferenco s pričo globalne gospodarske in finančne krize. To, kar je povedal gospod Amano, se mi je zdelo izredno pravilno in to zelo povda, eh, pozdravljam. S predstavnikom Mempowerja pa se ne strinjam, moram povedati. Na kratko bom eh, razložila, zakaj ne. Smo sredi finančne in gospodarske krize in najrevnejše države zelo trpijo. In posledica te krize bo prehrambena kriza, izbruhnila bo lakota. Torej, pri nas doživljamo finančno krizo, tam pa bo to kriza lakote. Bra Brazilija, Indija, Kitajska, to so države na eh, prehodu. Pa tudi južnoameriške države bodo izredno prizadete zaradi te krize. Nujno moramo ukrepati. In sicer moramo sodelovati pri uradni razvojni pomoči, pri razvojni pomoči in eh, sodelovati moramo tudi pri upravljanju migracijskih tokov. Zato, da bi ustvarili dostojne pogoje za življenje in to moramo nujno storiti. globalno krizo moramo rešiti z globalnim dialogom. Opravičujem se, verjetno bom eh, potrebovala več kot dve minuti. Priseljenci se v veliki eh, meri ne vračajo v svoje domovine. V Španiji imamo programe za vračanje, ampak ti programe niso prav uspešni. Kaj ti eh, državam eh, izvora gre še slabše kot državam eh, dela, zato se ne vračajo. Zdaj pa še en prispevek člana Evropskega parlamenta, zato da bomo imeli razmerje prav. Gospa Ana Gomez, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Že stoletja je bila moja država država izseljencev in nekaj desetletij smo država priseljencev. Sedaj je tako, da je priseljencev dejansko veliko, torej poslovna skupnost lahko dejansko veliko stori, kajti podjetja so pravzaprav razlog te eh, globalne krize. Tudi gospodarske krize in finančne krize seveda. Seveda ne moremo urediti vsega, ampak eh, postavila bi dve vprašanji za gospoda Dojčarja. Spričo vloge nakazil v domovino, torej strani tistim, ki še imajo delo v primerjavi z neposrednimi investicijami in pa a, razvojno pomočjo in pa spriča tega, da pozivamo drž svoje države članice naj izpolnjujejo svoje zaveze, se sprašujem, kaj lahko storimo za to, da bomo ohranili nakazila domov in kaj lahko poleg tega še storimo. Številne države so v okviru OECD-ja ali pa v okviru eh, eh, milenijskih eh, ciljev enostavno prezrle svoje obveznosti in jih ne izpolnjujejo. Hvala. Hvala. Dajmo še nekaj minut govornikom, da odgovorijo na zastavljeno vprašanje. Najprej predstavniku Manpowerja, izvolite. Hvala, čisto na kratko. Težko odgovorim na tako podrobna odlična vprašanja. Želim pa se osredotočiti na gospoda, ki je rekel, da nimamo mednarodnega globalnega organa, ki bi lahko upravljal z migracijskimi tokovi. Govoril sem tudi z Generalno skupščino Združenih narodov in prosil, da se to vključi tudi med njihove politike, med njihove urade, v dele organizacij, ki bi se lahko združili v agencijo za ljudi in gibanje ali preseljevanje. Ampak seveda so ignorirali mojo prošnjo. I simply want to Enostavno naj ponovim, da je OECD zelo zauzet, kar zadeva te pomembe, pomembne teme in bomo izkoristili, izkoristili v največji meri vse priložnosti, ki bodo pred nami, zato da bomo ustrezno postopali pri obvladovanju te krize. Hvala lepa. Želim še bolj poudariti pomen koherentne politike v tem primeru zunanja ministrstva, razvojna ministrstva morajo delati skupaj z ministrstvi za zaposlovanje in delo. Če ni eh, dovolj eh, usklajevanja, potem ne bomo dosegli ničesar. Imamo velike skrbi, kar zadeva eh, tudi države donatorke, kajti eh, bojimo se, da ne bodo spoštovali svojih zavez. Moramo zelo jasno začrtati eh, naše razvojne politike in moramo razčistiti, da tu ni nobeno dobrodelno delovanje. To to mora biti jasno tudi za javnosti v državah donatorkah, kjer ljudje menijo, da je to neke vrste podpora, pomoč. Ne, v resnici moramo bolje upravljati naše delo pri preprečevanju javnosti in medijev, da to je strateška naložba in to ni nobena dobrodelna dejavnost. Right, but it's very difficult what you are saying. Ja, res je, ampak težko je to iz, izvesti opravičujem se da sem prišel bolj pozno ampak kot sem videl ste bolj temačno sliko naslikali danes dopoldne. Naj vas spomnim, da ko gre za koherentnost politike, je razvoj in migracije eno od področji, kjer lahko še največ pokažemo. Imamo globalni pristop za migracije in to je pomembno saj to zajema legalno migracijo, razvoj migracijo in nelegalno migracijo. Danes dopovdne smo omenjali finančno krizo in vemo, da so globalni pristopi zdaj ogroženi in samo dve posledici lahko prideta na dan. Ena je, da se ohrani globalni pristop, druga pa, kako bomo vladali finančno krizo. Ne smemo gledati samo na, vz, na vznoter, ampak moramo pogledati povsod po, svetu, po svetu. Seveda pripravljamo načrte za obnovo. Moramo gledati tudi navznotar. Ne smemo pa pozabiti na države, iz katerih običajno priseljenci prihajajo. Prav zato komisar Barroso in njegovi sodelavci delajo in pripravlja tudi zunani načrt obnove. Ohranili bomo naše zaveze za uradno razvojno pomoč in našli še kakšne nove načine za pomoč državam v razvoju, zato da ne bomo pozabili na nje. Nekaj je namreč jasno, lahko poskusimo spodbujati ekonomsko ekonomski razvoj v teh državah, kajti na ta način ustvarimo nova delovna mesta in preprečimo izseljevanje ljudi iz tistih, iz tistih držav. Komisija pa bo še bolj poglobila svoje delo pri pripravi globalnega pristopa in sodelovala z državami, z različnimi državami. Hvala lepa. Če ne, če ni več prošen za besedo, vas vabim na kosilo tukaj v predverju pred to dvorano. Ker smo nekoliko pozni, bomo tudi začeli nekoliko kasneje. Torej, začeli bomo ob 10 čez drugo, zato prosim, da boste tukaj že ob dveh. Tudi Tolmači morajo vedeti, da bomo začeli 10 čez drugo. Hvala lepa.